Dobro jutro, pozdravljeni. Sedaj bomo začeli z zasedanjem dnevnega reda. Začeli bomo z sedmo točko. Gre pa za obravnavo, obravnavo predlogov sprememb za skupni sistem davka na dodano vrednost glede obravnave kuponov. poročevalka je Ildiko Galpelc iz ELS. 23 predlogov sprememb je bilo uloženih, sedaj pa dajem besedo kar poročevalki. Gospa Galpelc, izvolite. Thank you very much, Mr. Chair. Um, először is szeretném megköszönni a módot. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najprej hvala kolegom in kolegicam za vse predloge sprememb, ki ste jih podali. Hvala pa tudi poročevalcem v senci za njihovo konstruktivno delo. Počakala bom, da si namestite slušalke. Če ste vsi pripravljeni, bom pa kar začela. Koordinirala sem svoje delo s kolegi in kolegicami. O tem predlogu smo se že večkrat pogovarjali. Ne bi se spuščala v tehnične podrobnosti. Dotaknila bi se rada le nekaterih predlogov sprememb. Uvodoma bi rada videla davčno politiko za kupone, ki bi bila skupna, enotna in dosledna, tako da bi se lahko izognili davčnim goljofijam, da bi zapolnili vrzeli, ki vodijo do izogibanja davkov in da bi se lahko bolje zoprstavili izzivom, ki jih imamo pred sabo. Seveda je fiskalna politika še vedno v pristojnosti držav članic, tukaj velja načelo subsidijarnosti, ampak v sistemih, kakršen je sistem kuponov, potrebujemo enoten evropski okvir. S takšnim sistemom lahko namreč Eh, zagotovimo ustrezno obravnavo obdavčenja in delovanja na področju kuponov. Še enkrat bi rada pozdravila predlog komisije. Ta eh, predlog je zelo kakovosten. Sedaj pa predlogi sprememb. Prvi člen opredelitve. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da lahko razlike med davčnimi sistemi vodijo do dvojnega obdavčenja. To pa škodi gospodarskim akterjem na enotnem trgu. In to je slabo tudi za čezmejno trgovino. Seveda, s tem odpremo vrata tudi davčnim goljufijam in davčnim utajam. Zato moramo jasno opredeliti kupone in jasno opredeliti enonamenske ter večnamenske kupone. Jasne opredelitve so izjemno pomembne. Vsi ti predlogi sprememb so vključeni v kompromis A. Upam, da boste vsi skupaj to podprli. Še enkrat bi rada podarila naslednje. Direktiva o DDV mora jasno določiti, če naj kupone obdavčimo takrat, ko se uporabijo oziroma takrat, ko se izdajo. Informacija glede uporabe določene stopnje DDV je seveda pomembna zato, ker moramo vedeti, če so te informacije na voljo takrat, ko je kupon izdan oziroma šele takrat, ko je kupon uporabljen. Zagotoviti moramo, da so vsi podobni sistemi plačevanja, za katere ne pravimo, da so kuponi, prav tako vključeni v isti sklop pravil. Oziroma, če moramo za, eh, za njo uporabljati drugačen sklop pravil, kot jih uporabljamo za kupone. pravila za DDV morajo biti jasna in dosledna. Vedeti moramo točno, kdaj kuponi postanejo obdavčljivi. Rada bi se zahvalila kolegici za predloge glede zaponevanja vrzeli, ki vodijo do davčnih utaj strinjam se s temi predlogi. Z odpraviti moramo te vrseli, Za, na ta način bomo eh, pridobili več sredstev z naslova DDV, zato moramo razširiti področje uporabe um, za transakcije s kuponi, tako bomo povečali preglednost in doslednost tega sistema. Takšne predloge lahko vedno podprejo povratna informacija, če si pogledamo kompromis C, potem lahko tam vidimo, da sem sprijela eh, predlog gospoda Stratikakisa, vse države članice morajo uporabljati ta pravila istočasno. Upam, da bo to mogoče, da jim bo to uspelo. upam, da bomo lahko na ta način sprejeli ustrezno nacionalno zakonodajo do 1. januarja 2014. Tako bomo popolnoma usklajeni z vsemi pravili do 1. januarja 2015. Gospod predsedujoči, mislim, da sem se dotaknila vseh ključnih točk, sedaj pa se že veselim vprašanj in komentarjev poročevalcev v senci in vseh ostalih kolegov in kolegic. Dite. Najlepša hvala gospa Galpelc. Sedaj bom predal besedo gospe Klevi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki gospe Galpelc za njeno delo pri tem doseju o davčni goljufi in davčnim, o, o davčnih utajah se bomo pogovarjali malce pozneje. Sem namreč poročevalka, poročevalka za to temo v odboru Ekon. Večina predlogov spreme, ki sem jih sama predlagala, so povezani prav s to temo. Mislim, da je jasno, da vsi podpiramo predlog komisije. Vsi vidimo ta predlog kot pomemben korak naprej na poti k celovitemu, neutralnemu in preglednemu sistemu obdavčanja posod v Evropski uniji, zato da bi zagotovili dobro delovanje enotnega trga v svojih predlogih sprememb sem želela povdariti, da moramo eh, povdariti področje uporabe, neutralnost in preglednost eh, obdavčenja, ko gre za kupone. To je lahko pomemben korak pri eh, razreševanju priložnosti, ki jih imamo v boju proti davčnim utajem in davčni goljofi. Strinjam se s tem, kar je poročevalka povedala v svoji predstavitvi. Povečati moramo sredstva, ki jih do, dobimo z naslova teh davkov. To je še posebej pomembno v teh kriznih časih, eh, ko govorimo o fiskalni konsolidaciji. Pomembno je tudi, da ponunimo dober, dobro opredeljen dokument in poročevalka je delovala v tej smeri, v pravi smeri. Pojasnila pri opredelitvah so pomembna, zagotoviti moramo, da bo ta predlog razrešil vprašanje vseh različnih tipov uh, kuponov. Ko bo predlog začel veljati, bo brez dvoma imel pozitiven učinek na proračun Evropske unije. Rada bi se zahvalila poročevalki za dobro pripravljeno eh, poročilo oziroma njegov osnutek. Veselim se eh, seveda razreševanja vprašanj povezanih s kompromisi. Najlepša hvala. Gospod Gozes, koordinator e LS. Najlepša hvala, ker ste mi dali besedo in me izbrali med vsemi prisotnimi, kot tistega, ki se lahko izrazi. Hotel sem samo reči, da zelo cenimo delo poročevalke in dejansko vas podpiram v vaših prizadevanjih za večjo preglednost. Prav vesel sem da imamo pravzaprav vsi podobna stališča in da smo za pragmatične, učinkovite rešitve. Hvala lepa. Indeed, Najlepša hvala, gospod Gozes. Sedaj pa besedo dajem komisiji, gospa, gospod Kirta. Izvolite. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil gospe Galpelc za uporaben in jasen prispevek. To je zelo konstruktiven prispevek k zelo tehničnemu predlogu besedila. S tem je poročevalka pokazala razumevanje ciljev komisije. Predlogi sprejem so prav tako zelo konstruktivni, še posebej, ko gre za eh, izvajalne datume. To je dobro usklajeno z delovnim programom irskega predsedstva, ki meni, da je to naša prednostna naloga. Ta zakonodajni postopek želimo dokončati do konca leta 2013. Dobra časovnica je zelo pomembna in eh, ta predlog se ukvarja z davčno goljofijo, ki je včasih sistemske narave. Trg telekomunikacij znaša 50 milijard evrov letno in včasih lahko zabeležimo 5 do 10 od eh, goljufije, kar ima lahko ogromne posledice. Bo, ta predlog bo dober za industrijo, eh, tudi za področje inovacij in še enkrat povdarjam, pozdravljamo poročilo parlamenta, ki ga imamo na mizi predloge sprememb pa bomo obravnavali kar se da konstruktivno. Hvala. In... Najlepša hvala. Sedaj pa gospa poročevalka, želite besedo še enkrat? Še do raport. no, lahko povem le še tole. Zahvalila bi se rada še enkrat poročevalcem v senci hvala za njihove komentarje in pripombe, hvala tudi gospodu eh, Gozesu, gospe Klevi. Še en zadnji komentar imam, če se poročevalci v senci strinjajo, potem bomo na sestanku naslednji teden eh, govorili o končnih oblikah kompromis. kompromisov. Hvala. Najlepša hvala. V odboru bomo o tem glasovali v torek 26. februarja. Na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali aprila. Najlepša hvala. Začeti bi morali ob desetih, ampak mislim, da se lahko kar lotimo naslednje točke. Predlagam, da skupaj govorimo o točkah 8, 9 in 10 gre za obravnavo predlogov sprememb na temo razrešnic za leto 2011 za Evropski bančni organ, Evropski organ za vrednostne papirje in trge ESMO in pa Evropski organ za zarovanje in poklicne pokojnine EIOPO. Poročevalec za ta tri mnenja je gospod Langen pri vsakem predlogu sprememb smo dobili, eh, pri vsakem poročilu smo dobili približno 50 predlogov sprememb. Predlagamo zvišanje sredstev za to področje. 40 odstotkov sredstev pride iz proračuna EU, 60 odstotkov pa z naslova nacionalnih pristojnih organov. Besedo bom predal gospodu Lagno, izvolite, Werner. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tri poročila so v zvezi z EBA, ESMA in EIOPO. To je ena od bolj preprostih nalog, ki sem jih imel v zadnjem času. Gre samo za mnenja, prav tako se moramo precej omejiti, zato sem navedel tudi samo najpomembnejše elemente na zahtevo računskega sodišča in na zahtevo eh, priprave mnen v zvezi s temi tremi organi so, uh, sem pripravil te dokumente. 10. januarja sem imel sestanek z direktorji treh nadzornih organov. Govorili smo predvsem o treh pomembnih temah. Prvič, govorili smo o financiranju financiranje strani držav članic in strani EU po ključu 60-40. To je problematično. Zakaj? To vpliva na neodvisnost teh organov, ki morajo polagati račune državam članicam, po drugi strani pa to zahteva tudi zelo veliko prožnosti. Mnenje računskega sodišča je treba obravnavati v naslednji luči. Financiranje je zaenkrat zelo problematično in tudi kolegice in kolegi iz drugih skupin so zahtevali, da bi se te organi financirali iz lastne proračunske vrstice, zato da ne bi bilo več sofinanciranja in da bi zagotovili neodvisnost teh organov. Države članice imajo zelo pomembno vlogo na teh eh, odborih, ampak to vodi v velike težave. Druga točka, ki se vedno znova pojavlja pri vseh treh poročilih, zato jo omenjam skupaj, je vprašanje v zvezi z številom delavcev, z prožnostjo in z izbiro delavcev. Računsko sodišče je ugotovilo, da obstaja veliko težav pri zaposlovanju delavcev oziroma zaposlenih, pa tudi zaradi pomanjkljive prožnosti. Spomnim se, da smo tako tudi želeli. Nacionalne vlade so tako želele, namreč, da te tri institucije ne bi imele preveč pristojnosti. Zdi se mi, da je to napačen pristop in napačna pot. Zato sem vložil tudi ustrezne predloge sprememb. In tretja točka je bila, kaj se zgodi z proračunskimi preseški. Obstajajo seveda predlogi, ki so vključeni v predloge sprememb. Če se posvetim samo nekaterim, pri EBI, Evropskem bančnem organu, smo navedli, da moramo finančni ključ vključiti v okvirno uredbo. Sam sem uložil predlog spremembe, da bi to bila lastna proračunska vrstica. Prav tako je bilo navedeno, da se zaposleni lahko posodijo nacionalnim organom, to ne vpliva na neodvisnost organa, če so pogoji in pravila jasni. Sedaj pa kar zadeva neodvisnost, ta mora biti zagotovljena. In če pri tem sodelujejo vlade, se lahko pojavijo spori pri glasovanjih v teh odborih. Nekaj sem omenjal tudi število zaposlenih. Pod točko 8 boste našli mnenje o Evropskem bančnem organu. Dokument je zelo podoben tistima iz 9 in 10. predloge sprememb mm, lahko podprem, nekateri so bolj jezikovne narave, ena je vložila gospa Popesku v zvezi z romunskim jezikom. Predloge sprememb lahko torej ocenim pozitivno, ampak v zvezi z predlogom spremembe številka 7 Hans-Petra Martina imam vprašanje. 1089 kvadratnih metrov je velika pisarna, ki so jo najeli. To stane približno 980 mm, evrov na kvadratni meter, torej 20 do 28 eh, evrov na kvadratni meter. Ne vem, ali je to primerno, ampak vem, da se najmnine za pisarne v Londonu, v Parizu in tudi drugot zelo dvigujejo. Vprašanje je, ali bomo ta predlog spremembe sprejeli. O tem moramo še nekoliko razpravljati. Pa še predlog spremembe 9 gospoda Martina, namreč, da organ nima mandata, da bi dodatno obremenjeval države članice z upravnim bremenom. To je res, ampak ne vem, ali to spada v to mnenje. Potem pa še predlog spremembe 13, Svena Gigulta. Namreč da pristojnim odborom Evropskega parlamenta brez zamude pred aprilom 2013 zagotovi podrobne informacije in razlago o tem, zakaj ni mogel upraviti svojih nalog do te mere, da bi v celoti zadovoljil računsko sodišče in kako namerava to popraviti. Mislim, da je ta predlog spremembe popolnoma odvečen. Kaže, da se kolega s to temo sploh ni ukvarjal. Kaj ti? Te Vsi tri organi so podali svoje mnenje računskemu sodišču in tudi zelo podrobno odgovorili na ta vprašanja. Sam in tudi drugi smo z njimi imeli zelo natančne pogovore, ki so tudi vključeni v moje besedilo. Mislim, da gre tukaj samo za lenobo, zato mm, mislim, da bi ta predlog spremembe morali zavrniti. Z vsemi se lahko torej strinjam, ampak pri enem imam vprašanje. Ne vem, ali je gospod Martin tukaj, ni ga v redu. Ne vem, ali je izračun tukaj čisto pravilen, ampak v splošnem sem zato, da z izjemo številke 13 gospoda Gigolda sprememo vse druge predloge sprememb. To je bilo v zvezi z Evo. Hvala lepa, gospod Langen. Sedaj pa gospa Ferrero v imenu socialistov. Najlepša hvala gospodu Langnu. Naše stališče glede tega je popolnoma skladno z vašim. po našem mnenju, so ti organi sedaj soočeni z novimi izzivi, imajo nove pristojnosti, ki so zelo zahtevne. Zagotoviti moramo, da imajo dovolj sredstev za izvajanje teh pristojnosti. Izpolnevati morajo namreč svoj mandat. Menimo, da bi lahko bolje uporabili tehnična sredstva, ki jih imamo na voljo. Organi, o katerih govorimo, potrebujejo uslužbence, ki so sposobni obravnavati raznolike naloge, ki imajo zelo različne značilnosti. Naša glavna skrb pri tem je zagotoviti neodvisnost in učinkovitost teh organov. Po našem mnenju bi bilo torej dobro, če bi, bi preudarno pregledali način financiranja teh nadzornih organov. Komisija bi si morala to pogledati. Na ta način bi na najbolj smotren način zagotovili popolno neodvisnost teh institucij obenem pa bi zagotovili tudi njihovo finančno stabilnost. Na ta način bi lahko organi učinkovito izvajali svoje naloge. Trenutno smo v prehodnem obdobju. Nadzor je v tem obdobju še posebej pomemben. In to še zlasti velja za proračunska vprašanja. Ravno zato moramo zagotoviti robustne institucije, zagotoviti moramo zanesljivost in njihovo neodvisnost. To so naše glavne skrbi. Hvala za sodelovanje z gospodom Langnom in z drugimi kolegi in kolegicami. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ferreira. Sedaj pa gospod Esmit v imenu skupine Alde. I, I, I, I uh, uh, what... Hvala, gospod predsedujoči, zamudil sem prvi del predstavitev gospoda Langena, ampak upam, da ne bomo v isti kategoriji kot gospod eh, Gigold. Vsaj upam, da ne. Rad bi se zahvalil gospodu Langnu. Mislim, da je s tem jasno, da smo vsi večinoma na isti strani. V naši skupini, kot veste, zagovarjamo. Krepitev nadzora na evropski ravni, krepitev teh agencij, teh institucij. Vse skupaj se seveda zaplete, če nimamo dovolj finančnih sredstev za te institucije. In to se odraža v vseh predlogih sprememb. Gospod Langen je omenil te predloge sprememb v vseh treh poročilih, v vseh treh mnenjih. V nasprotnem primeru bodo zadeve precej bolj zapletene. Naša skupina je podpirala in je poskušala zagotoviti uporabo ene agencije. To bi bilo učinkovitejše, ampak mislim, da še ni napoštil ta čas. V prihodnosti pa bi to lahko bila ena od rešitev, kar se tiče SSM. In to je še en dodaten argument če damo tem agencijam dodatne naloge, kar smo tudi s to več direktiv in uredb, naprimer eh, kreditne eh, oziroma bonitetne agencije, eh, short selling in podobno. Če to naredimo, potem morajo imeti te agencije dovolj sredstev. Z mano je kolegica, ki bo odgovorna za proračun in vsi vemo, kakšna je ta razprava pomembno je, da se o tem tudi danes pogovarjamo. Kljub temu, da sem sam sicer za zelo smotrno strogo uporabo sredstev. Ne smemo imeti preveč denarja. Če pa imamo dodatne naloge, potem moramo imeti ustrezno financiranje. Kot je dejal gospod Langen, imamo nekaj skupnih predlogov sprememb v vseh poročilih. In to je prav tako zelo uporabno in nam je vsem v pomoč. Kako razrešiti to vprašanje? Spremeniti bi morali sistem financiranja. To bi lahko bila ena od rešitev. Ampak mislim, da moramo biti pri tem izjemno previdni. Kakšno je Eh, financiranje z naslova različnih dajatev. Pregledati moramo eh, pluse in minuse. Kaj pa se zgodi, če želimo zagotoviti večjo neodvisnost teh agencij? In to je seveda bistvenega pomena. Če dobimo prihodke z tega naslova, kako bomo s tem vplivali na neodvisnost teh agencij? Takšne sisteme sicer že imamo, res je. Morda potrebujemo sodobnejše metode financiranja. Obenem pa jih moramo dobro preučiti. Eliza Ferreira, tudi vi imate nekaj predlogov sprememb, ki se gibajo v tej smeri in so zelo uporabni. Mislim, da se lahko na tem mestu ustavim. ne bo preveč zapleče, zapleteno eh, dogovoriti se o skupnem stališču, vsaj po mojem mnenju. Mislim, da bo v odboru eh, vse to podprla velika večina. Hvala. Najlepša hvala, gospod Oli Smit. Če se ne motim, z nami ni predstavnikov skupine Zeleni, GUE ali EKR, zato bom besedo predal. Se upravičujem, nisem vas videl. Hvala. Gospod predsedoči, dobro jutro vsem skupaj. Upam, da si bom lahko privoščil kakšno skodelico kave ali pa eh, kakšen požirek vode. Načeloma, in to precej nepričakovano, se strinjamo s pročilom gospoda Langena. Sam sem sicer lajk, kar se tiče te teme. Oseba, ki je za to odgovorna, je gospa Swinburne, ki je danes ni z nami. Ampak na osnovi nekaterih točk bi lahko dejal naslednje. Rad bi vas spomnil na poročilo gospoda Ashleya Foxa na temo proračuna do leta 2020. Takrat smo glasovali, da lahko zagotovimo nekatere prihranke obstajajo nekatere, nekatera nerabljena sredstva, kar se tiče SA. Z našega vidika moramo posebej paziti na sredstva, na porabljena sredstva, ki se nanašajo na e SA. In skoraj pripričan sem, da se pri tem večinoma strinjamo s poročevalcem. To je bil kratek komentar poročila, za katerega sam sicer nisem odgovoren. Hvala. Najlepša hvala. Se upravičujem, da vas eh, nisem videl. Gospod Langen, želite besedo? Izvolite. Ja, film dank. Eh. Hvala lepa. Ne, kolega Šmit, prav gotovo vas ne bom dal v isti koš kot gospoda Gigolta. Zahvaljujem se tudi socialnim demokratom za podporo in uh, mislim, da bomo vse predloge sprememb, razen predloga sprememb, uh, predloga spremembe 14 oziroma 13 sprejeli. V 15. predlogu sprememb opozarjamo na to, da ni, tega še nismo vključili v druge predloge sprememb. Vse skupaj je v skladu z 14 in 11. Na vsak način se zahvaljujem za podporo, sedaj pa predlagam, da preidemo na ESMO. Najlepša hvala, gospod Langen. Besedo predam gospodu Manu. Hvala lepa. Pener Langen je že povzel. Sam pa sem še bil na seznamu govornikov. Gospod Šmit uh, eh, ni bil postavljen v slabo luč. Mislim, da zelo dobro dela in tako je tudi prav zelo lepo je, da smo enotni socialisti. Gospa Ferreira je uložila nekaj predlogov sprememb, ki gredo v isto smer. Moje vprašanje je zelo jasno. Če bomo dosegli, da bomo imeli eno proračunsko vrstico, potem je to tista podlaga, ki jo potrebujemo. Ali to drži? In drugič, kaj pa vrčevanje? Ne gre vedno za vprašanje ljudi, gre za vprašanje možnosti, da zaposleni, ki so že tam, dobijo novo operativno okolje s katerim lahko potem delajo. Vedno govorimo, da je treba varčevati, ampak na koncu moramo vseeno nekaj imeti in tisto, kar imamo, mora biti razumno. Zato mislim, da ne moramo reči, da je en okvir preprosto prevelik ali predrag. Ne. Mislim, da je bolj pomembno, da če ta organ prevzame nove naloge, po naših navodilih, potem moramo zagotoviti, da bodo za to tudi imeli ustrezna sredstva in človeške vire. Werner, zato me zanima, ali gre za to, da moramo imeti več zaposlenih, ali pa bi Eva lahko to izvedla sama s trenutnim številom zaposlenim, kakor je eh, trenutno stanje prihajam iz Frankfurta in uh, sami lahko vidite, kakšno je stanje pri nas. Na koncu mislim, da ne potrebujemo na sveta, da moramo varčevati kar povsod in počez, ampak da moramo zagotoviti razumne rešitve. Mislim, da bi lahko uh, bil Evropski bančni organ lep primer tega. Hvala. Najlepša hvala, gospod Manj. Besedo pa sedaj dobi gospa Jensen, poročevalka odbora za proračun. Najlepša hvala. Olišmet je naš poročevalec v senci za to temo. Sama pa sem odgovorna za proračun za leto 2014. Vprašanje financiranja teh agencij je vprašanje, ki ga moramo dobro preučiti tudi v sklopu proračuna za leto 2014. Rada bi se zahvalila gospodu Langno in vsem članom tega odbora za poročilo, ki ste ga pripravili. Mislim, da predstavlja dobro osnovo za delo v odboru za proračun. Sestali smo se s temi agencijami, ki so nam povedali, kakšne težave imajo v sklopu financiranja. Nekatere države članice niso sposobne zbrati sredstev za plačilo. Plačati želijo v eh, več um, sklopih, kar pomeni, da se vse birokracijsko zaplete. Če želimo spremeniti ta način plačevanja, potem moramo spremeniti uredmo in eh, zato je odgovoren odbor, ne, ne pa odbor za proračun seveda. Vseeno pa sem poskušala odboru za proračun predlagati, da preučimo to temo. Še ena pomembna zadeva je to, kar je omenil gospod Šmit. Financiranje prek plačil prek dajatev. V tem primeru bi potrebovali obdobje prehoda, eh, ko bi to lahko financirali s pomočjo proračuna EU, na to pa bi morali preučiti način financiranja eh, z naslova dajatev. Potrebujemo eh, ustrezen sistem, ponavadi so institucije tiste, ki plačujejo za te nadzorne organe. Vseeno pa je pomembno, da zagotovimo ustrezne metode, ki bodo zagotavljale preglednost. Včasih ta plačila niso tako pregledna, kot bi lahko bila. Mislim, da se lahko odrežemo precej bolje. Na to vprašanje organigramo. Predlagam, da ko se vključite v proračunski proces, preučite organigrame agencij. Včasih ne gre za to, da nimajo sredstev, ampak nimajo organigramov, nimajo prožnosti, ki je potrebna za to, da bi izbrali tiste prave ljudi za prave naloge. Naj povzamem. Vesela sem eh, tega poročila, mislim, da ste opravili odlično delo, gospod Langen, popolnoma se strinjam s tem, kar imamo na mizi. Nadaljevati bomo poskušali z našim delom. Hvala. Najlepša hvala, gospod Jensen. Sedaj bom besedo predal gospodu Langdu. Se želite oglasiti še enkrat? Hvala lepa za podporo. Sedaj bom odgovoril Tomasu Manu in sicer pri, to bo pri naslednji temi, pri ESME. Večina predlogov sprememb je identičnih, ampak imajo drugačne številke. Vsebinsko so torej identični, pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge, gre za vprašanje preseškov, financiranje iz proračuna in držav članic. Vprašanje je bilo, kaj se bo zgodilo s preseški in drugič. Nacionalni organi želijo čim več denarja nazaj, torej sploh Mm, jih ne zanima, da bi ta organ intenzivno delal. In krčenje proračuna bo imelo vpliv tudi na delovanje ESME, če ne bo na voljo dovolj finančnih sredstev, zato zahtevamo več prožnosti na tem področju v okviru srednjeročnega načrtovanja. Res je, ESMA je še v fazi oblikovanja, zato so problemi pričakovani, zato sem vključil tudi predlog spremembe 11. Računsko sodišče eh, naročamo naj podrobno preuči, ali so bile odpravljene začetne pomenkljivosti organa. Omenjamo torej začetne pomenkljivosti pri vprašanju, kako izgleda financiranje, je vprašanje eh, odločilnega pomena in ta predlog spremembe, po mojem, ustrezno odgovori na vaše vprašanje. Predloge sprememb so, kako sem že dejal, identični. Pri ESMI ni več dodatnih predlogov sprememb pri EIOPI pa so. Hvala. Indeed, mister... Najlepša hvala, gospod Langen. Se želi kakšen poročevalec v senci oglasiti v zvezi s temi predlogi sprememb v sklopu ESME? Če ne, bom besedo ponovno predal gospodu Langnu, da se oglasi v zvezi s predlogi sprememb o EIOPI. Hvala pri AOP. E tudi govorimo o organu, ki je še v fazi oblikovanja. Nekaj je dodatnih problemov, kar smo tudi omenjali. Tako je tudi gospa Ferreira uložila predloge sprememb v zvezi s tem pri AOP. E je predlog spremembe, ki je samo jezikovne narave. Drugače so predlogi sprememb v veliki meri identični. Ugotovili smo, da Ajopa z vidika notranjega pregleda ugotavlja, da jih bodo pregledovali nacionalni organi. To je precej veliko glede na to, da imajo 60-odstotni delež delovni program je zelo odvisen od financiranja, a jo pa bo sedaj dobila nove naloge, zato velja kot pri drugih nacionalnih organih, namreč, da bomo ob koncu naslednjega sklenjenega proračunskega leta morali razmisliti o tem, kako bi lahko z ustrezno pobudo spremenili finan financiranje. To je vprašanje, ki se pojavlja tudi pri drugih dveh organih. Hvala. Langen. Najlepša hvala, gospod Langen. Želi kdo od poročevalcev v senci prevzeti besedo? Gospod Manj, izvolite. Ähm, hvala lepa. Werner, pri tvojem eh, poročilu o ESMI imamo predlog spremembe 8 gospoda Martina. Tukaj je predlog spremembe protoko številka 8 namreč, da organ nima mandata za nalaganje dodatnih birokratskih bremen državam članicam in ga poziva naj ne ustvarja novih birokratskih nalog, da ne bi prišlo do povečanja birokracije. To me vedno spominja na to, da je treba odpravljati birokracijo. Mislim, da to ni ustrezno, to so predloge spremem, ki sem ne spadajo. Dejansko ima včasih kaj birokratske posledice, vedno pa ne. Mislim, da je ta predlog spremembe v obeh primerjih odvečen. Kakšno je tvoje stališče? Komen. Hvala lepa, gospod Venelangen. Hvala lepa, tukaj sem nekoliko daljen, kajti moje dolgoletne izkušnje v Evropskem parlamentu kaže, da si evropske institucije včasih same nalagajo naloge. to naj bi bil neodvisen mandat z nadzornimi nalogami, ampak ne, da bi skozi zadnja urata izvedli popolno harmonizacijo teh organov. Razmisliti še moram o predlogu sprememb številka 8, morda bomo imeli glasovanje po delih, zato da bi vsaj del te argumentacije črtali. Indeed, uh, mis- Najlepša hvala, gospod Langen. S tem smo prišli do konca razprave. V odboru Ekon bomo o tem glasovali 25. februarja. V vodilnem odboru pa bo glasovanje potekalo 9. marca. Na to pa še glasovanje na plenarnem zasedanju, bodi si aprila, bodi si maja. S tem prihajamo na naslednjo točko na njenem redu številka 14. Glasovanje, kot veste, smo predložili. Lotili se bomo torej 14. točke in to je poročilo o boju proti davčnim goljofijam, davčnim utajam in davčnim oazam. Poročavka je gospa Kleva iz skupine socialistov. Izvolite, beseda je vaša, gospa Kleva. Hvala lepa, predsedujoči. Ocenjuje se, da je ena biljarda javnega denarja izgubljena ravno zaradi davčnih eh, goljovin izogibanja plačevanja davkov, kar predstavlja 2000 evrov za vsakega evropskega državljana. Te številke govorijo same po sebi, še zlasti v teh časih krize, ko bi bilo treba vsak evro ustrezno porabiti In to je vsekakor velika izguba za nacionalne proračune. Ne le to. Izgubljamo toliko denarja, da ga ponavadi ravno toliko porabijo države članice za zdravstveno varstvo. In to je velika škoda in ogroža tudi evropski socialni model ter obstoj številnih javnih storitev. Je tudi grožna enotnemu trgu in tudi učinkovita grožna. Mhm vzpostavitvi davčnega sistema v Evropi. S tem se tudi slabša stopna zadolženosti držav članic in to ravno v teh hudih kriznih časih. Ravno zaradi davčnih goljufij in izogibanja plačevanju davkov smo priča nezmožnosti številnih javnih naložb in razvoja pomembnih programov in projektov. Mislim, da tukaj ne bo potekal nekakšen prepir glede tega, da gre za hud večplasten problem v Evropi in da je skrajni čas, da nekaj storimo v zvezi s tem. O tem smo se že veliko krat pogovarjali in prepričana sem, da je pred nami tudi še zanimiva razprava. Države članice morajo sicer ostati pristojne za svoje davčne sisteme in delovanje na nacionalni ravni, vsekakor pomembno in nujno, vendar potrebujemo tudi soočanje z globalno stvarnostjo in očitno z dosedanjimi prizadevanji nismo obrodili zaželenih sadov. Zato v mojem poročilu zagovarjam potrebo po enotni evropski strategiji, ki bo vključevala koordinirano delovanje na evropski, nacionalni in regionalni ravni. Čas je, da nastopimo odločno. Ne bi sedaj ponavljala vsebine akcijskega načrta komisije in njenega predloga, ki pokriva v glavnem tehnične zadeve. Akcijski načrt je zastavljen v pravo smer, vendar bi rada videla še več zakonodajnih predlogov komisije in tudi močnejšo politično predanost držav članic za to. Prav tako mislim, da moramo imeti tudi zastavljen cilj, da te izgube zmanjšamo na polovico do leta 2020, to je realistični cilj, ki bi omogočil državam članicam, da dosežejo ustrezne davčne prihodke brez dvigovanja davčnih stopenj. In s tem bi tudi lahko zvišali potrebna sredstva za potrebne davčne konsolidacijske ukrepe, hkrati pa bi omilili ostre ukrepe vrčevanja tem bi lahko tudi poskrbeli za to, da bi se povečala likvidnost, ki je potrebna za ustrezne finančne posle in ustrezne gospodarske dejavnosti. Potrebno je začeti z pogajanji, da se zaključijo vsi zakonodajni predlogi, ki so še odprti, še zlasti na področju davčnih utaj in goljufij. Predvsem je treba pregledati direktivo o vrčevanju. Komisija, svet in parlament morajo stopiti skupaj, da ne bomo povzročali dodatne škode našim državljanom in da bomo preprečili nezakonite dejavnosti ki vse sodijo pod skupni imenovalec davčnih goljufij. Zato je pomembno ustrezno izvajati obstoječe davčne sisteme, izogibanje plačevanju davkov je pravzaprav tudi načrtovan sistem, s pomočjo katerega velika podjetja prenašajo svoje davke dobičke z ene na drugo stran obračuna in se s tem izogibajo plačilu ustrezne količine davkov. Nekaj ključnih zakonodajnih ukrepov bo potrebnih na evropski ravni. Kot prvo, moramo oduzeti banče licence finančnim ustanovam, ki so postali igrišče za klientelizem in davčne utaje. Prav tako moramo vzpostaviti skupno davčno osnovo za davek na podjetja in se tudi dogovoriti o obsegu izvajanja direktive o prihrankih. Treba imeti jasnejša pravila delovanja čezmejnih podjetij in tudi vzpostavitev novih pravil za ustanavljanje skladov. Veliko odločneje in strožje se bo treba lotiti poskusov davčne utaje in goljofi tudi s pomočjo kazenskega prava in kazenskopravnih ukrepov. Še posebno poglavje pri tem pomeni tudi elektronsko poslovanje. Naj se lotim še ene zadeve in to so davčna. davčne oaze ker tudi njihova opredelitev dan današnji še ni povsem jasna. Tako smo tudi eh, postali neučinkoviti na mednarodni ravni. Po mojem mnenju pa ni, nič ne bi smelo preprečiti Evropski uniji, da prevzame vodilno vlogo na podlagi mednarodnih standardov in že obstoječih meril. Prepričana sem, da je to pomembno pomagati pri oblikovanju opredelitev, ki bodo vodile k lažjemu spostavljanju ustreznih pristojnosti za boj proti davčnim oazam in komisija sicer predlaga nekaj v tem smislu, ampak mislim, da bomo morali oblikovati svoj črni seznam, torej evropski črni seznam. Naj na hitro pokomentiram tudi eh, izjave ministrov na sestanku G20. Nemški, francoski in angliški finančni minister so bili vsi trije zelo glasni pri tem, eh, ko so podali svoje izjave, da morajo mednarodne korporacije prenehati svojimi dejavnostmi, ki rezultirajo v izogibanju plačevanja davkom in da si bodo prizadevali skupno za to, da bo izogibanje plačevanja davkom postalo nezakonito in kaznivo dejanje. Evropski vodje se morajo zavedati odgovornosti, ki jo imajo še zlasti pri dajanju izjav, ki so povezane s financami in z davki videti je, da brez prave odgovornosti dajo izjave na pomembnih mednarodnih srečanjih, kot je skupina G20, vendar bi radi videli, da to svojo predanost pokažejo tudi v dejanjih in ukrepanju v skladu z našimi predlogi. V tem odboru pričakujem, da bomo imeli zelo živahno razpravo, in se hkrati tudi zahvaljujem za dobro sodelovanje vseh poročevalcev v senci. Hvala lepa, gospa Kleva, v imenu EPP. Čeprav najprej bom dal besedo poročevalcem, potem pa še gospodu Langeju. Ampak pojdimo po običajnem vrstnem redu. Gospa Bikanen. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti naši poročevalcem za odlično upravljeno delo, to je res dobra osnova za nadaljne učinkovito delo. To je zelo dobra pobuda komisije. Mislim, da zaenkrat niti ne vidimo, kako zelo pomembno je to vprašanje davčnih goljufin, davčnih utaj. Namreč, če pogledamo na te zadeve ne le z vidika davčne konsolidacije in potreb nacionalnih ter evropskega proračuna, in če pogledamo tudi eh, te ocene, da gre kar za eno milijardo utajenih davkov, in si predstavljamo, kako pomembno je to za delovanje naših družb in Evropske unije v celoti, naši davkoplačevalci izgubljajo zaupanje v sistem, kjer so bogati eh, stalno na ramah revežev in se izogibajo plačevanju vsakršnih davkov. In to je zelo pomembno vprašanje, ki se ga moramo lotiti. Le na kratko o nekaj pomembnih temah, ker to je res zelo široko področje. Kaj je v bistvu nepošteno davčno tekmovanje oziroma konkurenčnost med državami članicami? Kaj je agresivno davčno načrtovanje v določenih državah članicah in kako je v bistvu ta sistem? v celoti narobe zastavljen in omogoča tako agresivno načrtovanje davčnih goljofij. Zato obstaja več različnih orodij. Najprej bi poudarila eno zadevo. V zvezi z delom OECD in G20 poročilo je to že omenjalo. Evropska unija mora vsekakor prevzeti veliko bolj aktivno vlogo na mednarodni ravni. In v zvezi s tem bom tudi predložila nekaj predlogov sprememb. Mislim, da moramo bolje uporabiti že obstoječe konvencije, mednarodne sporazume in tudi zakonodajo tudi eh, določene sporazume za kazansko pravni pregon. Tu bi lahko storili veliko več. Kot drugo, všeč mi je način, kako se je poročilo lotilo te tematike, zelo celovito namreč. Eh, oblikovala bom pa nekaj predlogov sprememb. Zato kako bi lahko uporabili že obstoječo zakonodajo za spopadanje z davčno tajo in davčnimi eh, goljufijami. Eh, pomembno je tudi poročanje in izmenjava podatkov med državami. To pomeni tudi obvezno sodelovanje med davčnimi uradi. Všeč mi je tudi zamisel, da bi bolje uporabili tudi že obstoječe finančne akte, tudi oduzem bančnih licenc se mi zdi dobra ideja za tiste, ki se ukvarjajo z davčevtajem, davčimi goljofijami. Tudi direktiva proti pranju denarja nam ponuja nekaj možnosti v tej smeri. Potem še ena zadeva, ki bi jo rada povdarila in to je povezano z mednarodnimi vidiki, kaj lahko stori komisija, kaj lahko storimo mi na ravni Evropske unije. Enotna davčna številka je pomembna, potem tudi direktiva o obrestih, o plačevanju Konstantijem in tudi oblikovanje črnega seznama, evropskega črnega seznama davčnih oaz. Potem tudi konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju je treba pogledati v luči sodelovanja z državami, ki štejo za davčne oaze. In v zvezi s tistimi državami, kjer ima komisija že določeno evidenco, moramo pogledati, kako bi lahko prekinili izvajanje določenih elementov sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ker je to podlaga za določene goljufive dejavnosti. Seveda bosta morala svet in komisija najprej natančneje obravnavati tak eh, širši seznam držav, potem pa se bo na podlagi tega razmislil o tem, kakšni so možni konkretni ukrepi za spopadanje z davčnimi goljofijami in utajo. Hvala lepa. Gospod Skilakakis, eh, zelo dobro ste pravzaprav izgovorili moje ime, sem slišal že veliko hujše izgovarjave. Moram reči, da se strinjam s predgovorniki in sporočevalko, da gre za zelo pomembno temo. Je pa tudi poročilo zelo dobro. Vprašanje davčnih goljufij in davčne utaje, izogibanje plačevanju davkov so zadeve, ki so ključnega pomena ne le z vidika finančnih interesov Evropske unije, temveč tudi zaradi tega, ker ne moremo imeti normalnega funkcioniranja davčne unije, če imamo popolnoma različne pristope k izogibanju plačevanja davkov v različnih državah članicah. Namreč, ko gre za davčno utajo velikih razmer, To močno prizadeva predvsem konkurenčnost izvoznikov v tej državi. Izvozniki ponavadi nimajo veliko možnosti, da bi se izogibali plačevanju davkov, ker izvažajo torej iz države. V velikem obsegu torej izogibanje plačevanju davkov prizadane konkurenčnost nekega gospodarstva. Po drugi strani pa, če pogledamo razkorak med plačevanjem davkov in neplačevanjem, ta davča vrzel eh, je v državo članicah zelo različna. In pristop k reševanju te problematike je zelo različen in res je, da moramo biti veliko učinkovitejši v boju proti izogibanju plačevanja davkov in tu mora biti aktivna tudi komisija in države članice, vsaka posebej in vsi skupaj. Ne moremo pa vsega, kar se odkrije, potem preprosto spraviti v predal ene same države. Ker, če govorimo o vsaki državi posebej, konec koncev to prizadane tudi konkurenčnost Evropske unije v celoti. Glede konkurenčnosti na področju davkov znotraj evroobmočja poznamo različne instrumente, s katerimi se lahko gospodarstva spopadajo s konkurenčnostjo. Države se ne morejo igrati z monetarno politiko, ker je valuta ista, ne morejo se poigravati z davčno politiko, ker sedaj gremo tako ali tako v smeri zelo močne davčne konsolidacije, praktično brez deficitov, brez primankljaja. In potem se treba vprašati, kako bodo te države obdržale konkurenčnost, če v danem obdobju ne bo sredstev za inovativnost in zvečanje konkurenčnosti na druge načine. Torej bodo nižji davki nujno potrebni. Sedaj imamo v številnih državah že brezposelnost, ki presega 27 odstotkov. Imamo tudi različne obrestne mere, po 3 do 4 odstotke je razlike. In tu je velika razlika ravno med recimo jedrom Evropske unije in obrobnimi državami. Moramo ohraniti to možnost davčne konkurenčnosti ob hkratnem boju proti davčnim tajnim goljufijam. Hvala lepa, bom rekel, kar raje Teodoros, sedaj po imenu zelenih. Gospod Eckhout. Eh, hvala lepa. Tudi sam ne bom poskušal izgovarjati vašega imena, ker bi bila moja izgovarjava tudi grozna. Ampak hvala za besedo. Hvala tudi poročevalki za ta prvi osnutek tega zelo koristnega poročila. In mislim, da se vsi v grobem strinjamo, da so to zadeve, ki se jih je treba lotiti. Davče v taje in davče v goljufije so zelo pomembno področje. Poročilo pa jasno navaja, da je eden od problemov tudi pravica veta vsake države članice o vsakršnem problemu povezanem z davki. Po eni strani kar naprej govorimo o tem, kako bo treba sprejemati nove varčevalne ukrepe, zmanjšati porabo vlad, po drugi strani pa še vedno omogoč, omogočamo državam članicam, da tekmujejo v davčnih stopnjah, kar vodi k nižjim prihodkom Evropske unije. No potem pa Evropska unija spet nagovori vlade in pravi še manj morate zapraviti. In to je večni problem, zato se Evropska unija sploh ne premika nikamor. Kar pogledajte, kaj se dogaja z različnimi poskusi različnih novih predlogov obdavčitve, kaj se dogaja pri debatah pri svetu, tudi naprimer z davkom na finančne transakcije in tako naprej. Morali bi imeti metodo skupnosti v zvezi s temi zadevami. In seveda razumem, da nekatere zadeve terjajo spremembo pogodbe, ampak zdaj, ko smo ugotovili, da je to ena od možnosti, potem moramo tudi mi kot parlament jasno povedati, da smo tudi mi za spremembe pogodbe in da bomo delali na tem, ampak tudi zato, da se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi skupnosti na področju davkov. Poleg drugega naj povdarim še to, da je treba poročilu dodati tudi vpliv davčnih ukrepov in izogibanja plačevanja davkom na države v razvoju, ker države v razvoju imajo potem tudi težave s konkurenčnostjo. Potrebujemo torej boljše ovrednotenje učinka raznih davčnih sporazumov in kakšne posledice to ima še zlasti za države v razvoju. Še ena zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna in je jasno, da prihaja z nizozemske. Mislim, da je čas da Evropa zelo izostri opredelitev davčne oaze. Res je, prihajam iz Nizozemske, ki je davčna oaza. In prav grozno je, če se komisija nikakor ne more odločiti, da bi odločno podala dobro opredelitev davčne oaze. Vse vemo, da Nizozemci niso temu zelo odločili naklonjeni, ker vedo, da bi jih zelo hitro ustrezali te opredelitvi. Ampak sam vem, da se temu ne bo dalo več izogibati. Sam še zlasti tega ne želim kot predstavnik zelenih. In mislim, da se v končni fazi lahko zgodi tudi, da bo beseda davčna oaza v zvezi z nizozemsko sploh prepovedana po nizozemski ustavi. Ampak v vsakem primeru moramo biti ostrejši do davčnih oaz in nizozemska je ena od njih. Poleg tega bi rad spregovoril še o eni nizozemski tematiki. Kadar gre za davčne utaje, treba videti, da se kriza v Evropi s tem povečuje. Treba je pokazati, koliko podjetij se iz Portugalske vrne seli na nizozemsko in koliko milijard prihodkov Portugalska izgubi s takimi posegi. Jasno je, da sistem nisem ustvaril sedaj veliko zaveznikov v lastni državi, ampak nisem zato tukaj. Tukaj sem zato, da zastopam politiko zelenih in izogibanje davčnim utajam in goljofijam je eno od teh področji. Hvala lepa, gospod Stejek, v imenu ECR. Well, gospod Stejček, hvala lepa. Zelo pozorno poslušam to razpravo in čisto pošteno pripravil sem na ducate pripomb k temu poročilu. po delu te razprave, pa sem jih popolnoma predrugačil. Ker komaj da verjamem lastnim ušesom, ne morem verjeti, kaj slišim. Moja prva pripomba bo verjetno zvenela užaljeno. Ampak rad bi vprašal, koliko ljudi, ki sedi tukaj za to mizo, je kadarkoli vodila lastno podjetje. In koliko nas je tukaj, ki smo imeli sploh daj priložnost, recimo, sploh v praksi uživati plodove davčnih uradov in njihovih ukrepov. Sam sem imel svoje podjetje. Vem, kaj je faktura, vem, kaj pomeni biti uspešen in kako za to izstaviti račun, kako zaslužiti denar in potem čakati, da vam ga plačajo, potem pa počakati še, da si davčna uprava vzame svoj delež in se odloči, koliko bo ostalo podjetniku. No, te zadeve so čisto preproste, gospa poročevalka. Zelo lahko je reči, izgubljeni denar bi lahko investirali v zdravstveno varstvo. Da, seveda. Ampak to je preveč preprosto. To je preprost stavek, ki manipulira z resničnostjo. Zelo mi je žal. Ampak ne morem se strinjati. Ker ali vsi skupaj zagovarjamo ljudi in smo na njihovi strani in to so ljudje, ki vsak dan tvegajo s tem, da imajo podjetja. Naj si ne mislimo, da to niso ljudje, ki prevzemajo vsa ta tveganja. Če njih ne bi bilo, tudi nihče od nas ne bi sedel za to mizo. Se opravičujem nekoliko za svoj Eh, jezi na stop, čas je, da se malce umirim. Pravo vprašanje na sredi te razprave pa je, zakaj se podjetja izogibajo plačevanju davkov ali pa morda celo preusmerijo svoj kapital v davčne oaze. To je pravo vprašanje ni treba na dolgo in široko razmišljati o vseh podjetjih, kako se tega lotiti. Pravo vprašanje, zakaj? Razlogi so preprosti. Visoki davki, preveč zapleteni zakoniki, nerazumljiva zakonodaja na področju davkov, pretirana regulacija podjetniškega prostora. Zato. Zaradi tega in nisem na strani tisti, ki vsak dan uporabljajo davčne oaze. Niče ne more biti na njihovi strani. Ampak izogibanje plačevanju davkov, ki ga sploh nismo omenili v tem kontekstu in tem poročilu, je, po mojem mnenju, če hočemo ali pa če nočemo, pravzaprav zakonita dejavnost, ker je neposreden rezultat preveč zapletenih davčnih zakonov. In če potem dodamo še davek na evropski ravni, sem prepričan, da situacija ne bo nič boljša. Brez sence dvoma lahko trdim, da bo stanje še bolj zapleteno in še manj razumljivo. In taka situacija bo povzročila odtok kapitala v davčne oaze. In lahko potem pišemo na tisoče črnih seznamov. Samo še toliko, gospod predsedujoči, žal mi je. To so bili moji komentarji, moje predloge sprememb pa boste prijeli po regularni poti. Hvala. Thank you very much indeed, Mr. Strajek. Hvala lepa. Se upravičujem, ker sem vas prekinil, mislil sem, da ste končali. Sedaj pa gospod Hendel zaguje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam moram naprej nekaj povedati, glede na to, kar je povedal moj predhodnik. Dokler nisem postal poslanec, sem sam imel malo in srednje veliko podjetje. Morda vas preseneča, da se nekdo iz skupine GUE dejansko ukvarja s podjetništvom, ampak povedati moram, da se strinjam z vsem, vsaj enim delom njegovega eh, prispevka. Redko smo veseli ko dobimo zahtevek za plačilo davkov. Ampak nikoli nisem razmišljal o tem, da bi zaradi preveč zapletenih pravil na področju davkov svoj denar skril v davčni oazi ali da bi davke utejil. Kaj ti davki so namenjeni družbi, skupnosti in seveda uh, ni mogoče, da si vedno navdušen nad tem, zakaj se davki potem porabljajo, naprimer, če gre to v vojaške nameze. Ampak davčna utaja in davčne goljofije nikoli niso prava rešitev. Razlog za to pa niso vedno preveč zapletena pravila, ampak razlog za davčno utajo so ljudje, kar zadeva sporočilo komisije v zvezi z akcijskim uh, načrtom oziroma strategijo za zmanjšanje davčne vrzeli. To sporočilo je dobro, vendar mislim, da ne bi smeli samo enkrat govoriti o tem, pa to, potem pa to preložiti. Davčna utaja je nekaj, kjer moramo zadeve še zelo izboljšati. Pred nekaj dnevi je OECD v dramatičnem poročilu o izogibanju davkom opozorila na to in napovedali so ukrepe v tej smeri. Že danes pa so določene ukrepe čisto mogoče. Nekatere lahko vidite v poročilu poročevalke. Zahvaljujem se ji tudi za opravljeno delo do sedaj. Veliko predlogov lahko podpremo, še posebej nas je veselilo, da zahtevate, da naj prekliče vsako dvojno obdavčevanje med državami članicami in pripravili bomo še eh, dodatne predloge sprememb, zato da bi že sedaj lahko eh, otežili davčne goljofije in davčne utaje, kajti države članice morajo imeti ustrezna sredstva na tem področju. Prav tako bi bilo dobro, da bi odzeli dovoljenje za upravljanje bančnih poslov tistim institucijam, ki ne sodelujejo z davčnimi organi. To lahko zahtevamo tudi od drugih držav članic. Evropski bančni institut, institucije, ki so v tistih državah, ki ne sodelujejo z Evropsko unijo, lahko prav tako tvegajo, da bodo izgubili dovoljenje za opravljanje bančnih dejavnosti. Države članice bi morale za države, ki ne sodelujejo, prav tako uvesti 50-odstotno davčno stopnjo. Mislim, da bo to poročilo izboljšalo in upamo na vašo podporo. Poročevalka upravičeno ugotavlja, da je škandalozno, da se zaradi davčnih goljofij in davčne utaje izgubi en bilijon evrov. Nekaj moramo storiti za to. K temu spada tudi naslednje. V nasprotju stališčem kolega iz Aldeja ne gre za to, da bi spodbujali konkurenco na področju davkov in davčni dumping. Ne. Zadeve moramo zastaviti tako, da bodo države članice sodelovale in da bi morda razmislili celo o minimalni davčni stopni. Hvala. Much, Handel, Hvala lepa, gospod Hendel, gospa Intfeld, gospa Galpelc, gospa McCarthy in gospa Gular. Se želi še kdo javiti? V redu. Gospod Inčvrt, izvolite. You, all, um, I... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama se želim ozvati na to, kar je dejal gospod, dejal gospod Strejček. Res je, davki morajo biti pošteni in sistemi za zbiranje in pobiranje davkov morajo biti učinkoviti, ne sme biti dodatnega davčnega oziroma upravnega bremena, ampak to, da milijonarji in bilijonarji svoj denar skrivajo v Švici, ne morete reči, da, da je to podjetništvo. Mislim, da prav tako niste želeli tega dejati. Odziv javnosti, vsaj v moji državi, je bil prav tako jasen. Kraljeva družina je imela denar skrit na britanskih otočjih, ki so uh, davčne oaze in ljudje niso bili navdušeni. To je jasno. Če želite svoj denar dati na eh, račun v državi, ki je davčna oaza, potem seveda imate po definiciji veliko denarja. Torej, po definiciji so tisti, ki imajo veliko denarja, tisti, ki se izogibajo plačilu davkov, ne pa tisti, ki denarja nimajo. Še na nekaj želim opozoriti. Gre za delitev informacije. To zadeva preglednost. To je seveda ključni element vsega skupaj. informacije si je treba izmenjavati, ampak to mora biti urejeno, določena varovala morajo biti nameščena v zvezi z deljenjem informacij, kdo ima dostop do informacij in zakaj se te informacije lahko uporabljajo. Vidimo, da to ni urejeno tako, kot je treba. Več ljudi je nakazalo, da dve državi še vedno blokirata vso vrsto mm, sporazumov in zato evropske vlade potem kupujejo ukradene podatke. Mislim, da je to nekaj, če bi se morali izogibati in to je prav gotovo nekaj, kar moramo čim prej rešiti. In še na nekaj želimo pozoriti v tem kontekstu. V vašem poročilu je poglavje o mednarodnem sodelovanju. Zelo me skrbi FATKA, eh, to je zakonodaja v Združenih državah, ki bo začela veljati poleti in to zelo obremenjuje finančne institucije, ki delujejo v Združenih državah Amerike. In zavezane so, da zagotavljajo podatke in informacije o državljanih Združenih držav, ki imajo račune v Evropi. To je kršitev zakonodaje Evropske unije. Nekatere države članice so sklenile dvostranske sporazume z Združenimi državami. Mislim, da ti sporazumi niso popolnoma nesporni, ampak nekatere države sploh nimajo nobenih sporazumov. Torej, mi govorimo o boju proti davčnim utajem v Evropski uniji, same pa podatke in informacije kar tako pošiljamo v Združene države. Evropsko komisijo sem prosila za dostop do vseh dokumentov v zvezi z FATKO. To je bilo spomladi lani, Na te dokumente še vedno čakam. Zelo hvaležna bi bila Evropski komisiji, če bi končno predstavili te dokumente in ta odbor in poročevalko. Lepo prosim, da to vprašanje upoštevajo nekako pač. Ne vem, ali je to mogoče storiti v okviru tega poročila. Če ne, potem pa bi morali to obravnavati ločeno. Hvala. Hvala lepa, gospa Intfeld. Sedaj pa gospa Galpelc. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim iz srca čestitati poročevalki. Strinjam se, da je davčna utaja in izogibanje davkom problem, ki ga moramo obravnavati na koordiniran način. Trenutno to ni urejeno področje, zato moramo ukrepati usklajeno. Mislim, da ena država članica sama tega problema ne bo mogla rešiti. Zato je dobro fiskalno upravljanje nujno potrebno in prav zato tudi potrebujemo skupni pristop. Določeni elementi ta pristop seveda sestavljajo, naprimer davčne direktive o licenčninah, o materinskih družbah in tako naprej. Ti, te direktive urejajo določene vidike tega vprašanja, vendar naš glavni cilj mora še naprej biti, da bi imeli vseobsegajoč okvir. Veliko kolegov je to že dejalo in s tem se strinjam. Karkoli bomo storili, ne smemo povečati upravnega bremena. Prav tako pa ne smemo dopustiti, da bi bilo življenje tistih, ki živijo v skladu z zakonodajo, v skladu z pravili, da bi bilo življenje teh težje. Obenem je seveda treba upoštevati nacionalno soverenost v zvezi z davčnimi vprašanji. Če nam bo to uspelo, bomo izboljšali konkurenčnost, ne bomo posegali na davčne politike držav članic, ampak na evropski ravni lahko prav gotovo izboljšamo fiskalno koordinacijo podatke in informacije potrebujemo, prav gotovo, morda bi to lahko storili v obliki neke spletne strani ali portala. Izmenjava informacij je nekaj, kar uh, mora potekati izjemno hitro, kajti drugače se ne bomo mogli boriti proti davčnim goljofijam in davčnim utajam. Še nekaj. Morda bi lahko pregledali ali revidirali trenutno obstoječo zakonodajo. Nekdo od kolegov je to omenil, zato želim to še enkrat povdariti. Praknicami se zelo razlikuje, vendar obstajajo dvostranski sporazumi v zvezi z izogibanjem eh, dvojnega obdavčevanja, nimamo pa sporazumov o dvojnem neobdavčevanju, kar zadeva strategijo komisije. O tem smo že govorili na plenarnem zasedanju. Mehanizem za hitro odzivanje na področju goljofije v zvezi z DDV je nekaj, kar smo prav tako obravnavali. Rešitev, ki smo jo tam omenjali, bi lahko bila posplošena, lahko bi jo uporabili torej na bolj splošni ravni. Več uh, predlogov sprememb v tej smeri bom uložila in zelo lepo bi bilo, če bi lahko še razpravljali o tem s poročevalko. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Makarti. Okay, Hvala lepa, kratka bom. Mislim, da je poročevalka pripravila zelo dober osnutek, ki ga bomo sedaj lahko seveda ustrezno izpilili ne smemo pozabiti na tisto, kar je res pomembno tukaj. Čez vikend so na zasedanju G20 kot prednostno nalogo zastavili za misel, da bi se borili proti davčnim utajam, tudi seveda izogibanju davkom, ampak gospod Strejček je podal predlog. In mislim, da mora biti jasno, kaj sploh želimo doseči strinjam se gospo, z gospod Intfeld, gre za poštenost. Res je. Mislim, da bi se morali posvečati tistim velikim globalnim družbam, ki iščejo najboljše davčno okolje za to, da bi se lahko izognili svojim davčnim odgovornostim, kako jaz temu rečem, ko se je v Združenem kraljestvu ugotovilo, da Starbucks ne plačuje davka v Združenem kraljestvu, so bili državljani razburjeni, niso želeli kupovati kave v tej kavarni. Menili so, da sami plačujejo davke, zakaj potem vi ne plačate davek od tega, kar jaz plačam vam. Zato ljudje menijo, da dejansko prihaja do nepoštenosti. Strinjam pa se z vami, da malih in srednjih podjetij ne smemo zadušiti z novimi pravili, ampak to lahko vsekako rešimo v tem poročilu, kajti številne davčne oblasti, številne davčni organe so sedaj priznali v luči teh eh, obsežnih kršitev pravil. Namreč priznali so, da predolgo lovijo majhne ribe, tako rekoč, in se ne posvečajo tistim, ki dejansko na masovni osnovi kršijo zakonodajo ali pa se izogibajo davkom. Mislim, da si moramo ogledati industrijo finančnih storitev. Ta odbor je odgovoren za zakonodajo na področju finančnih storitev in morda ste videli, da se je banka Barclays končno dogovorila. Sodelovali so namreč pri schemah za izogibanje davkom in končno so se strinjali za to, da zaprejo enoto za davčno učinkovitost, kako so oni to imenovali. Ampak to je bila enota, ki se je ukvarjala samo s tem, da so se izogibali davkom. To je tista industrija, kjer so davkoplačevalci najbolj trpeli. Mislim, da bi morali torej govoriti o poštenosti. Preučiti moramo, ali je to industrija, ki je dejansko bila odgovorna za veliko težav, ki smo jih imeli zaradi finančne krize. In poskrbeti moramo, da bodo oni plačali svoj pošten delež prav gotovo pa svojega poštenega deleža ne bodo plačali s tem, če bomo ustanovljali posebne enote, ki imajo cilj samo tam, da ugotovijo, kako bi se lahko čim bolj izognili davkom ali kako bi lahko finančna sredstva prenesli v davčne oaze, kjer plačajo manj davka. Strinjam se tudi z kolegom, da imamo odgovornosti do držav v razvoju. Veliko zgodb se pojavlja v tisku. Pred dvema tednoma se je pojavila zgodba, v kateri je bilo navedeno, da je eden največjih eh, proizvajalcev sladkorja, ki, je, ki si lasti tudi čaj Lipton, ki ga uh, pijemo mi tukaj, namreč ta proizvajalec ne plačuje davka zambijski vladi, zato ker ima svoja sredstva v davčni oazi. In v tem istem časopisu je slika mladih deklet v šoli, ki morajo v šoli stati, zato ker si vlada ne more privoščiti miz, zato da bi deklice lahko sedele v šoli. Nekaj je torej narobe s tem svetom. Gre za poštenost, mislim, da se moramo vprašati, zakaj ne lovimo globalnih družb. Zakaj si globalne družbe lahko izberejo, v kateri državi članici bodo imele sedež in kje bodo plačevale davke? Mislim, da je franska, francoska vlada sedaj izdala račun Google za davke. Zakaj je lažje imeti podjetje v Luksemburgu, da ni treba plačati davko? Mislim, da bi države članice lahko nekaj storile na tem področju. Z drugimi državami G20 so se sedaj dogovorili, da bodo storili nekaj na tem področju. Mislim pa, da bi jim s tem poročilom lahko dali spodbudo in odgovornost za to, da bodo dejansko svoje besede pretopili v dejanja. Želim si torej, da bi videli več dejanj, ne pa besed. Komaj čakam, da bomo predstavili predloge sprememb, zato da bomo spremenili nepoštenostega sistema, ta sistem, ki je preložil breme predvsem na davkoplačevalce in na tiste družbe, ki bi morali pracovati. Hvala. Hvala lepa, gospod McCarthy, sedaj pa gospod Gular. No, Hvala lepa, Pablo. Slišali smo že veliko, zato bom kratka. Strinjam se s tem, da ne smemo obremenjevati malih in srednjih podjetij. Lepo prosim, prav tako ne menite, da nihče tukaj ne bi nikoli podjetnik. In ne omenjajte mi birokracije za Google, Starbucks in za vse te velike korporacije, ki se premikajo med državami članicami. Ni nobenega problema s birokracijo, to ne sme biti več argument. Res je, gre za obremenitev malih in srednjih podjetij, ampak malih in srednjih podjetja se ne izogibajo davkom. Hvala, gospod Eichhout. Namreč v evroobmočju bomo imeli velike težave, če ne bomo upoštevali, da zahtevamo nekaj v zvezi z javnimi financami, ni pa nam mar za davke. To je velik problem. Uravnotežen proračun ni nekaj, kar bi dosegli samo z zmanjšanjem porabe. To je absurdno. Davki ne smejo biti visoki, ampak to moramo rešiti. To je tudi vprašanje, ki ga moramo rešiti na ravni enotnega trga vsi morajo imeti enake možnosti. Dobro, če govorite o birokraciji, v redu, potem pa moramo imeti skupno konsolidirano davčno osnovo. To bi bilo dobro za uh, podjetja. Šiš, kot pravimo v Franciji. Res je, strinjam se z vami, da moramo to rešiti. Hvala lepa. Uh, poročevalka za vaše upravljeno delo, sem poročevalka v senci Aldeja in mislim, da bomo upravili dobro delo. Spodbujam pa vas, da dosežite napredek. Namreč najpomembneje je, da državljane spet dobimo na svojo stran. Če ne bomo storili nič na področju davkov, potem sem prepričana, da bomo čez nekaj let državljane izgubili v celoti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Teho. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod poročevalka, govoril bom finsko on selvää, että veronkierrolla ja veropetoksella... Hvala lepa. Davčne goljofije in davčne utaje dejansko vplivajo na pobiranje davkov. To vpliva tako na državljane, kot tudi na nacionalno gospodarstvo. To je resen problem in skrbi me izkrivljanje konkurence, ki izhaja iz tega problema. Zato pozdravljam vaše poročilo še posebej del o davčnih oazah. Vendar številni kolegi so opozorili, da se moramo izogibati pretirani birokraciji. In drugič, davčne goljofije in davčne utaje so nacionalna vprašanja. Izogibati se moramo pretiranim predpisom na tem področju, kajti včasih so najpreprostejše rešitve najboljše. nisem posebej naklonjen temu, da bi vprašanje povezali z evropskim semestrom. To ne bo zagotovilo tistih rezultatov, ki si jih želimo videti. V svojem poročilu omenjate davčne oaze. To je zelo pomemben del. Mislim, da bi si morali izmeniti najboljše prakse v zvezi s tem na finskem smo imeli škandalozne primere, ko so družbe dobile državno pomoč, potem pa so se v celoti izognile plačevanju davkom. To so torej paraziti družbe, ne pa konstruktivni elementi družbe. Zato se prizadevam za to, da to vključite v vprašanje davčnih oaz, da to vključite v svoje poročilo. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Stolan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj vam povem zgodbo. Zgodbo o konskem mesu, ki se je pravkar pojavila v Evropi. Moja država ne sodeluje v tem škandalu, kajti konsko meso v Romuniji je bilo poslano v druge države z dokumenti, kjer je bilo jasno navedeno, da gre za konsko meso. nekje v dobavni verigi je nekdo zamenjal dokumente, na mesto konjsko meso je pisalo, je pisalo goveje meso. Ampak ta škandal je zakril neko drugo zgodbo. Preučeval sem namreč pot dokumentov. Ko se meso iz Romunije pošlje v druge države na zahodu, torej konjsko meso, so bili dokumenti poslani na vzhod. Najprej na Cipr, potem na bližnji vzhod oziroma na daljni vzhod. Šlo je za družbo, ki je deležnica družbe v Cipru in ta družba ima sedež nekje v Pacifiku, ne vem točno kje. Vprašati se moramo, za kakšen posel gre in kako dolgo bo Evropska unija sprejemala to vrstno, sicer zakonito početje. Bomo pri vsakem dokumentu preverjali, ali zadeve držijo ali ne. Zato mislim, da je za Evropsko unijo zelo pomembno, da preuči te davčne oaze in da zahteva preglednost in jasno izmenjavo informacij. Če davčne oaze ne sprejmejo sporozumov za Evropsko unijo, zato da bi si izmenjavali informacije in zagotovili preglednost, potem mislim, da moramo najti način, da te dejavnosti ustavimo, da nehamo poslovati z davčnimi oazami. Včasih predlagam strok ukrep, ki potem ni sprejet in to razumem, namreč, da bi družbe, ki dokumente pošiljajo v davčne oaze, in te davčne oaze potem ne sodelujejo z Evropsko unijo na področju preglednosti in izmenjave informacij. V Romuniji imamo milijonarje, evrske milijonarje in ne plačujejo davkov. Zakaj ne? Zato, ker imajo svoj denar v davčnih oazah in te davčne oaze ne pošiljajo podatkov davčnim organom v Romuniji kjer ti milijonari in bilijonari živijo. Seveda lahko še naprej sprejemamo te transakcije, ampak ta škandal z konskim mesom je povezan tudi z praksami, da se davčne oaze izkoristijo za to, da se zaobidejo zahteve v zvezi z dokumenti in da se seveda ne plačujejo davki. Hvala. Indeed, Hvala lepa, gospod Stolajan. Sedaj pa gospod Zajdendorp v imenu Evropske komisije. Uh, much, Chair, me the, uh, the floor. Hvala lepa za besedo. Hvala odboru Ekon, hvala poročevalki za zanimanje za to vprašanje. Hvala tudi za osnutek poročila, ki ga je pripravila na to temo. V splošnem seveda pozdravljamo zanimanje Evropskega parlamenta za to vprašanje in kot veste je parlament aprila sprejel resolucijo in to je pomembno vplivalo na sporočilo, ki smo ga predstavili junija in tudi na akcijski načrt, ki smo ga predstavili decembra lani. Poskusili smo upoštevati številne elemente iz resolucije parlamenta. Mislim, da naše delo temelji na dveh stebrih. Namreč zagotoviti želimo prihodke od davkov za države članice, po drugi strani pa moramo spodbujati tudi poštenost na področju davčnih sistemov. Številni poslanci so že opozorili na to razprave in za nas je to prav gotovo enako pomemben element na tem področju. Komisija smo decembra predstavili svežen. 34 ukrepov smo predstavili, za katere upamo, da jih bomo uvedli v prihodnih letih. Nekaj smo jih že uvedli in sicer v obeh priporočilih, ki sta bili sprejeti v času sprejetja akcijskega načrta, gre za strategijo o davčnih oazah in o agresivnem davčnem načrtovanju. Tudi vi ste se s tem strinjali, tako je bilo vsaj danes slišati. Zahvaljujemo se parlamentu za te pobude in uh, z vašo podporo mislim, da smo sedaj na boljšem položaju, da tudi države članice pripričamo, da bodo ukrepale na tem področju. Hvala. Indeed, Najlepša. Hvala. Sedaj pa ponovno poročevalko, gospa Kleva. Najlepša. Hvala govorila bom v slovenščini, tako da bomo imeli priložnost prisluhniti slovenščini. Najprej bi se rada zahvalila vsem, eh, ki so se danes v tej razpravi oglasili in za predloge, ki so jih dali. Dejansko je to tema, ki jo ne odpiramo danes. To, to je tema, ki jo imamo na dnevnem redu v Evropskem parlamentu in posebej v tem odboru že nekaj časa, ampak ideja mojega poročila je, in vsi veste, kako je, ko pišete poročila, nikoli nimate dovolj prostora, ideja je, da je to osnutek, ki se ga bo izboljšalo, obogatilo, ehm, primirno prilagodilo vašim komentarjem v, preko amandmajev. Tako da resnično pričakujem v amandmajski obliki te predloge, o katerih smo danes slišali. Samo verjamem, da, je, da nam bo skupnim delom uspeli, uspelo sestaviti tako poročilo, ki ga bo lahko parlament ponosno pomolil podnos našim voditeljev držav članic, ki se v svetu pogovarjajo o teh temah in na, naprimer na zasedanjih, kot so G20, obljubljajo določene stvari, ki se potem v Evropskem svetu ne, ne zgodijo. In ponujamo jim pač neke konkretne predloge in zato vem, da bo to poročilo imelo nek impakt na, na to, kar se bo tudi zgodilo v Evropskem svetu glede samih eh, držav v razvoju kar je bilo več komentarjev danes odbor deve pripravlja posebno mnenje na to temo tako da smo se že dogovorili da bojo oni prevzeli eh, ta del eh, del držav v razvoju in jaz verjamem da bo deve to nalogo odlično opravil Kar se tiče samih števil, ki sem jih na začetku omenjala, to je samo zapostaviti v nek kontekst, koliko denarja se zaradi davčnih golofij in eh, utaj davkov sploh porabi, koliko, koliko dejansko tega denarja. Ocena je zelo eh, povšalna, ampak SND poslanska skupina je pripravila eno poročilo in, in rezultat tega so številke, ki sem jih na začetku predstavila. Kar se tiče definicij, To je moje, moje, moje velika bolečina. Jaz se tudi želim, da bi prišli do, na koncu do enega eh, jasnega eh, definiranja problema, naprimer eh, davčnih oas. Ampak do sedaj pač to ni bilo mogoče, do sedaj se še to ni zgodilo. In če uspemo mi, pri, mi kot ekon, kot naš odbor, eh, priti uh, z nekim takim, z nekim takim, z neko tako definicijo, bom, <laughs> bom, bom, bom srečna, bom zadovoljna. No? Ampak vsi so mi že, z pogovorih, ki sem jih imela do sedaj, so mi vsi odsvetovali, da se sploh lotim tega problema, ker je pač prevelik problem. E, tako da to je v osnovi zaezitev pač problema davčnih otaj in učinkov, ki ste jih v bistvu vsi omenjali, uh, prinaša pač neko novo zaupanje naših državljan in državljanov, ki so, ki so tisti, ki, kot je, kot je bilo tudi večkrat rečeno, ki plačujejo svoje davke in pričakujejo in od velikih podjetij in od, in od uh, vseh nas, da jih bomo tudi vsi pač pošteno plačevali. In to je ta fairness, o kateremu ste, ste skoraj vsi govorili. Zato jaz upam, da bomo to poročilo uspeli z, amandmaj, z amandmaji uh, obogatiti in ga narediti mogoče še bolj konkretnega, kot, eh, kot sem si sama mislila, da je na začetku. Jaz pač imam kar nekaj konkretnih predlogov, ki so notraj navedeni, ampak si pa predstavljam, da bomo v naslednjih mesecih imeli čas, da to izpopolnimo. Hvala vsem za predloge in pričakujem dobro sodelovanje še v prihodnje. Thank you very much, Mrs. Kleva. <clears throat> I remind you that the deadline for a... Najlepša hvala, gospa Kleva. Rok za voda predlogu sprememb je 26. februar. O tem bomo na to govorili 20. marca, glasovali pa 24. aprila na plenarnem zasedanju, pa bomo glasovali maja. Naslednja točka na dnevnem redu, 15. točka, osnutek mnenja ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh. Poročevalka je gospa Silvi Gular. Hvala, Pablo. V bistvu vas vabim kuri arheologije. Tu bi sedilo, ali pa naj povem takole, za misel v tem poročilu je že zelo stara, mislim, da več kot eno leto. In sicer takrat, ko še ni obstajalo tisto, kar sedaj počne gospod Van Rompuy, ni bilo poročila Marjan Van Tyson in tako naprej. Torej je šlo za v bistvu neko zadevo, ki se je začela že davno, naš odbor pa mislim, da bi moral povedati svoje mnenje o tem. Vsekakor gre za zadevo, ki prizadeva ta odbor Ekon. Gre za to, kako obravnavamo tudi območje evro med drugim. Sama sem hotela to pobudo obdelati takole. Najprej se vprašati o tem, kakšno je mnenje tega odbora in eh, seveda pri tem eh, moramo upoštevati tudi druge pristojne odbore. Kot vidite, sem prišla na dan z zelo omejenim besedilom. Mislim, da ni treba, da se lotimo zadev na kontroverzen način in se takoj spustimo v tiste razlike, ki nas bodo preveč eh, oddaljile. Nisem za razlike v Evropski uniji, vendar je treba priznati zadeve, da je območje evro vendarle vsega, nekaj, kar obstaja, da bo v nekaj letih eh, tudi nekaj novih držav, ki bodo vstopile v to območje, da bodo prevzele določene partnerske obveznosti, tiste, ki so že v fazi recimo vstopa, so tudi že začele izvajati neke obveznosti in potem je treba pri vsem tem upoštevati tudi ozrače, ki je nastalo z novimi kriznimi ukrepi in uh, Zato sem mislila, da je treba, da povemo nekaj o tem, da rečemo, da smo zadovoljni, da države članice razmišljajo o vstopu v evromoče, da zato sprejemajo določene ukrepe, da potem eh, pravzaprav vemo tudi to, da trojka masi, da je pride v kakšno državo članico, ne da bi sploh dobro vedeli, kaj tam počne in kaj se dogaja v resnici. In eh, treba je vedeti, da obstajajo zelo različni vidiki življenja v državah članicah, nekatere so na robu revščine in vendar se od njih zahteva, da izpolnjujejo neke zelo obsežne obveznosti. Skratka, rada bi, da konkretno oblikujemo neko čim boljše besedilo, da bomo lahko jasno povedali, kakšno je naše mnenje v zvezi s tem, kar se dogaja eh, v zvezi z evrom, da nočemo Eh, nikogar sicer eh, izločiti, ampak odboru za ustavne zadeve moramo jasno povedati, kaj eh, je naše stališče, da imamo določeno območje, da gre za enotno valuto, da pa pri tem, ko skrbimo za moč te valute, ne smemo pozabiti na naše državljane in da vse določbe, ki so bile oblikovane, v smislu eh, evroobmočja, v bistvu pomenijo neke začasne dogovore in ukrepe, ker čez čas tako pričakujemo, da bodo vse države znotraj evroobmočja. Tu, on behalf of the. Najlepša hvala. Gospod Gozej, svoj imen je Elisa. Merci, monsieur président. Silvi a raison. Hvala lepa. Eh, Silvi ima prav, to je res arheološka naloga. Spominjam se še tega in eh, prav tako eh, je bilo takrat ozračje čisto drugačno, ko smo hoteli imeti to eh, poročilo. Sam se bom sedaj kar oklical za poročevalca v senci. Ker ne vidim, da bi se kdo drug potegoval za to poročevalca. se pa vseeno moram nekoliko ozreti na točko pet, ker tukaj se govori o podrobnem osnutku, o načrtu, tako imenovanem blueprintu, da bi vedeli, zakaj gre. Tu v francoskem prevodu se ne vidi dobro, zakaj gre. Ta beseda ne pove vsega. Je v vsakem primeru Eh, očitno, da ta blueprint, karkoli že vsebuje in ga je oblikovala komisija, še nikoli ni bil predmet neke podrobnejše razprave in tako, da v bistvu govorimo na pamet vsi skupaj, ker ne vemo, zakaj gre. In glede ostalega besedila lahko rečem, da se najbrž vsi strinjamo in eh, evro je pač evro in moramo o njem razmišljati kot o valuti cele Evropske unije in dokler ga vsi ne sprejmejo in dokler ne uredimo vse institucionalne vidike, ga ne moremo uporabljati kot neke vrste kaznovanje tistih, ki niso v tem območju, ker če ne bomo govorili o tem, da je evro vendar prihodna valuta vseh, potem bo to imelo resne institucionalne posledice, res za vse in eh, zato morajo eh, to odgovornost vzeti tudi člani evroobmoča. Najlepša hvala. V imenu socialistov, gospod Kutas. Like to, to... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil Silvi Golar za njeno delo na temo tega osnutka mnenja. Rad bi omenil še naslednje. Več reform je treba sprejeti, če želimo zagotoviti bolj očinkovito delovanje eh, upravne strukture Evropske unije na področju ekonomskih monetarnih zadev in tudi za krepitev demokratično, eh, demokratične legitimnosti. Strinjam se s tem, kar ste povedali glede trojke in lastnih sredstev. Glede lastnih sredstev pa menim tudi, da bi morali omeniti potrebo po vzpostavitvi Evropske zakladnice glede petega odstavka, ki ste ga obenili v osnotku mnenja, ki se nanaša na odgovornost evroobmočja, po mojem mnenju se to že upošteva. Evropski parlament je parlament Evropske unije, Evropa je valuta Evropske unije. Evropski parlament torej predstavlja tako eh, Evropsko unijo, kot tudi Evropsko monetarno unijo. Roberto Galtieri in Rafal Črkovski sta v odboru za ustavne zadeve v delovnem dokumentu omenila, da v veljavnost šesterčka nihče nikoli ni dvomil. Kljub temu, da so o tem glasovali tako eh, predstavniki držav članic evromočja in držav ne članic evromočja. razdeljevanje teh dveh skupin je zelo ne, eh, nevarno, lahko bi odprli Pandorino skrinico. Ko razpadla ta Evropska institucija. Na osnovi člena, eh, členov 10 in 14 Evropski parlament predstavlja vse evropske državljane in zato bi morali spodbujati te značilnosti, ne pa jim nasprotovati. Hvala. Eh. Najlepša hvala, gospod Kutaš. V imenu poročevalca zelenih se bo oglasil gospod Ajkot. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoče. Hvala tudi Silvi za dobro poročilo. Najprej bi se rad opravičil uh, v imenu kolega Žonpola Ozesa, ki se mora odeležiti nekega drugega glasovanja v nekem drugem odboru. Popolnoma se strinjamo eh, s poročilom, s dokumentom. Hvala Silvi za vse to. Uh, dodali bi z naše perspektive le naslednje. Okrepiti je potrebno to poročilo v nekaterih elementih, kar pa verjetno že veste. Omejeni ste eh, številom besed, pomagali vam bomo pri tej nalogi. Še enkrat pa bomo povdarili, da pri e SM potrebujemo metodo skupnosti. In to je potrebno podariti tudi pri tem vprašanju. Tudi glede bančne unije je potrebno povdariti, da je mehanizem, eh, enotni mehanizem reševanja in enotna depozitna schema predstavljata ključna stebra bančne unije. To bi radi ponovno podarili. Glede dvostranskih pogodb, dogovorov, eh, o katerih eh, je govoril svet in bo ponovno govoril o njih junija, bi radi z parlamentarnega vidika povdarili, da te bilateralne pogodbe zagotavljajo oziroma morajo zagotavljati legitimnost eh, tako na evropski kot tudi nacionalni ravni. To poročilo bi morali uporabiti tudi zato, da tudi to povdarimo še enkrat. Na to še člen, ki se nanaša na lastna sredstva. Tukaj bi radi dodali, da je konec koncev razprava o lastnih sredstvih za Evropsko unijo, razprava, s katero moramo uh, opraviti tudi z vprašanjem asimetričnega šoka. To so elementi, ki bi jih radi dodali v vaše poročilo, v vaš dokument, ampak še enkrat se vam zahvaljujem. Brez doma se Jean-Paul veseli sodelovanja z vami na to temo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ajkot, v imenu EKR, gospod Eping. You, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podal bi rad tri komentarje drugi odstavek osnutka mnenja. Tukaj gospa Golar pravi, da se šesterček nanaša zgolj na države članice evromoča. To, kolikor jaz vem, ni res. Šesterček velja za vseh 27 držav članic. Nekatere določbe glede finančnih sankcij pa so specifične za evromoče. To je res. Predlagam torej pojasnilo, pojasnilo v mnenju dvojček po drugi strani pa je specifičen za evromoče. Ta odbor bi rad spomnil, da je med drugim ravno politična skupina gospe Golar tista, ki blokira sprejetje teh dveh zelo pomembnih zakonodajnih aktov. Peti odstavek, tukaj gospa Golar poziva komisijo, da pripravi nove zakonodajne predloge. Želi, da izvajamo načrt komisije. V sedmem odstavku pravi, da evromoče potrebuje ločen proračun. To sem povedal že prej. Evromoče ne sme postati ločeno gospodarstvo, ker ne bo preživelo. Pravila morajo biti jasna, fiskalna disciplina mora obstajati, imeti pa moramo jasne sankcije za tiste, ki, za tiste, ki pravila kršijo. V osmem odstavku gospa Golar zagovarja vzpostavitev parlamenta evromoča. Čeprav berem njeno besedilo, želi ločen pod dom parlamenta za tiste poslance in poslanke, ki prihajajo iz držav članice evromoča, sedaj in v prihodnosti. A to pomeni, eh, gospa poročevalka, da bomo imeli isti pristop pri šengenskem območju, bomo imeli šengenski parlament, bomo imeli za vsako področje okrepljenega sodelovanja ločen parlament, kot naprimer eh, davek na finančne transakcije in njegov parlament. Mislim, da to ne bo delovalo. Razumem, zakaj to predlagate. Bolje bi bilo, če bi zapisali, da želite parlament brez članov iz Združnega kraljestva. Sam sem iz Belgije, oziroma vsaj predstavljam Belgijo, in zato vas verjetno ne bo presenetilo, da nasprotujem tej zamisli, saj drobi parlamentarni nadzor. Temu se moramo upreti v imenu državljanov, o katerih pogosto govorite, gospod Barčevaka. Najlepša hvala, gospod Tepenk. Gospoga Klutea ne vidim, nobenega predstavnika Gue ni z nami in se daje besedo predan gospodu Tremosi Iramonu. Hvala, gospod predsedujoči. Eno minutko bi vam vzel. Zanima me ta razprava o upravljanju Evropske unije. Z veseljem sem eh, prejšnji teden prebral članek eh, pod naslovom Šarlem Menje, eh, Karel Veliki v tej rubriki v Economistu pravite, da imamo pred eh, parlament brez davko. Mislim, da smo sedaj prišli do točke, ko se moramo odločiti, ali želimo imeti fiskalne pristojnosti ali ne. In to ni naša odločitev. O tem se bodo odločali eh, evropski državljani na volitvah v naslednjih letih. To me zelo zanima. bomo videli, kako pomembna tema to bo. Govorili smo tudi o krepitvi stabilnosti in učinkovitosti ter demokratične legitimnosti. Govoriti moramo tudi o tem, da imamo v Evropski uniji nekatere države članice, ki niso tako učinkovite. In morda bi morali to načelo ni obdavčenja brez ustreznega, ustrezne predstavitvene funkcije uporabiti tudi v teh državah članicah. To bi moralo veljati v večjih državah članicah, naprimer v Španiji. Če pregledamo evropsko gospodarstvo v zadnjih petih letih, v tej veliki krizi, lahko vidimo, da so tiste države, ki so se najbolje odzvale na krizo, ker so pripravile najhitrejše rešitve, so države, majhne države na severu Evrope. Nemčija, ki bi morala biti izjema, deluje kot severna država, je namreč prava federalna država, ki vsebuje 17 regij, ki imajo pristojnosti za zbiranje davkov za obdavčanje, imajo tudi pristojnosti za eh, reguliranje, upravljanje z infrastrukturo, eh, letališča, železnice in pristanišča. Vse skupaj je torej povezano tudi z razsežnostjo. In najboljši odgovor na krizo so ponudile eh, severne države, in federalne države. Zakaj imamo težave v Španiji, na portugalskem, mogoče v, Špa, eh, v Franciji in v Belgiji? Zato, ker imamo eno centralizirano agencijo, imamo centraliziran sistem upravljanja z infrastrukturo. Ko govorimo o upravljanju v Evropski uniji, zahtevamo učinkovitost in demokratično odgovornost ter krepitev trajnosti. To pomeni, da nekatere države članice čaka domača naloga. Ne moremo razpravljati o vlastnih sredstvih na ravni EU, eh, e brez da bi obenem govorili o tem, kaj lahko v nekaterih državah članicah izboljšamo. Najlepša hvala. Mislim, da ne potrebujemo zgolj dobrih političnih sistemih, sistemov, potrebujemo tudi dobro upravljanje. Hvala, Pablo. In najprej bi se zahvala tudi vsem, ki ste sodelovali. Lepo, da ste se nekateri celo ponudili, da mi bodo pomagali. In eh, prosim, lepo, nikar ne vam ne bo nerodno podaljšati tole besedilo, ker eh, gre za besedilo, ki je v bistvu lahko do konec koncev tudi nekaj divjega. Ampak tukaj, če pogledamo besedilo, ker gre za različne ukrepe, ki prizadevajo države iz območja evro in nisem predlagala tega, kot ste vi prebrali. Nikakor nisem govorila o tem, da bomo vzpostavili nek nov parlament, ravno obratno. Hotela sem reči, da potrebujemo nekaj več prožnosti znotraj tega parlamenta, da bomo lahko uh, odločali o nekih zadevah oziroma se dogovarjali v nekem novem formatu, ki pa nikogar ne bo izključeval in ko se bo jutri ali pojutrišnjem uh, katerakoli od držav pridručila območju evro, bo lahko seveda prešla van brez problemov. Mislim, da se moramo zavedati tega, da si velika večina prebivalstva želi poenostavljanje zadev da nekdo, ki se odloči, da bo pristopil k nečemu, se mora počutiti kot tvorni del nekega projekta ali načrta. In če prihaja do raznih pomizekov ali slabe obveščenosti, potem bi bilo najbolje, če bi se te razprave odvijale najprej znotraj tega parlamenta, zato da si zadeve razjasnimo in da ne bi eh, kar naprej ponavljali istega, kot stalno poslušamo, podvajanje ukrepov, podvajanje instrumentov. In tu imamo možnost, da se zadevami soočimo, da najdemo tem eh, prehodnim zadevam pot eh, naprejšnjega razvoja. In zdaj moram seveda tudi še pogledati, kako bomo zadeve peljali naprej da vidim, kdo je, zakaj in kdo bo zakaj zadolžen. In prav imate, da je doslej veljala neke vrste ortodoknost glede delovanja te hiše, ampak eh, mi se moramo potruditi, da bomo prožeši, da se bomo hitreje odzivali na situacije, ki se jih zavedamo in jih tudi priznali. Hvala, Silvi. S tem smo prišli do konca razprave o konsolidaciji osnotka mnenja bomo govorili 19. februarja, danes seveda. Rok za oddajo predloga sprememb je 25. februar, o predlogi sprememb bomo govorili 11. marca tukaj v odboru, glasovali pa bomo o tem odboru 21. marca. V vodilnem odboru AFKO bodo glasovali 23. marca. Ne vemo pa še, kdaj bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Točka 16. Razno je prazna. Točka 17. Naslednji sestanki bodo v ponedeljek 25. od 3. do pol 7. in 26. v torek od 9. zjutraj do 12.30. Najlepša hvala. You want to say something?